Eh, sedaj pa eh, čas vprašanja komisiji. Prvo vprašanje je vprašanje gospoda Brka, 10 eh, let evra. Gospod komisar. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Čeprav izkušnje z področja proračuna so bile pozitivne, lahko potegnemo določene nauke. Analize zadnjih desetih let krepijo krepi eh, pač eh, potrebo eh, po eh, boljšem proračunskem nadzoru in tudi moramo se lotevati širših zadev, ki zadevajo makroekonomsko stabilnost držav članic in delovanje gospodarske in monetarne unije. Usklajevanje davčnih politik bi morala bolje usmirjati eh, proračunske politike na nacionalni ravni v posameznih ciklusih in to pomeni v, dobrem, v dobrih, pozitivnih obdobjih in v negativnih obdobjih. Srednjeročni proračunski eh, cilji eh, morajo biti okrepljeni eh, tako, da okrepimo tudi posamezne odgovornosti. Se pravi, da zaradi tega potrebujemo bolj poglobljeno proračunsk, proračunski nadzor ta nadzor mora biti razširjen zato, da pač opozorimo države članice na tiste obnašanja, ki lahko vplivajo na proračunsko stabilnost, kot je naprimer odstopanje na področju inflacije, odstopanje, kar zadeva, potem, kar, kar zadeva ceno dela. In nadzor uh, mora, uh, moramo graditi na obstoječih mehanizmih. Kar zadeva davčno politiko in usklajevanje gospodarskih politik, so, uh, ti mehanizmi so zajeti v pogodbi, Evropski pogodbi in v uh, pa, paktu o stabilnosti in rasti. Sprejetje uh, Evropskega plana za gospodarsko oživitev novembra lanskega leta vsebuje celo vrsto eh, ustreznih ukrepov za usklajevanje gospodarskih politik pri vsem tem je komisija neke vrste katalizator kar zadeva nujne ukrepe za stabilizacijo gospodarstev. Na podlagi naše gospodarske ocene je komisija vzpostavila eh, oziroma oblikovala ustrezen odziv na gospodarske probleme. Takojšnji odziv komisije je rezultat tudi eh, velikih prizadevanj na nacionalni ravni. Plan za oživitev gospodarstva priznava razdelitev odgovornosti in pristojnosti. Države članice so odgovorne za proračunsko politiko, hkrati pa komisija določa splošni, eh, splošne cilje, kar zadeva stimuluse na področju eh, davčne politike, zato da bo prišlo do oživitve gospodarstva v celoti sicer države članice so pač svobodne da lahko ustrezno eh, določajo meje svojih davčnih spodbud in so pristojne za izvajanje nacionalnih ukrepov. Komisija in svet bosta skupno nadzorovala izvajanje nacionalnih ukrepov in to v skladu z načeli, ki so zajeti v planu za oživitev eh, gospodarstva. Se pravi, če pogledamo naprej, ustrezno izvajanje tega okvira eh, davčnega nadzora bo prispevalo k večjemu ravnovesju proračuna in z izvajanjem nacionalnih načrtov in z izvajanjem reform kar zadeva tudi stroškovne politike oziroma politike porabe, to nas bo privedlo do neke trajnostnega, trajnostnega položaja za trajnostni razvoj in eh, to upričo eh, eh, nevarnosti rastočih dolgov in za oživitev naložb. Hvala lepa. Gospod Berg, imate dodatno vprašanje? Zelo cenim odgovor, ki sem ga prejel in glede na to, da pač imamo skupno monetarno politiko, ampak glede na to, da obstajajo določeni problemi v tem trenutku, ali mislite, da bo vaša skupina lahko odigrala pomembnejšo ulogo, predvsem kar zadeva davčne eh, politike, obdavčevanje v posameznih državah članicah in ali mislite, da sprejetje Lizbonske pogodbe bo lahko uh, vplivalo uh, tudi uh, ta področja, kot je obdavčevanje. Tamle namreč moramo delovati skupaj, složno. Ali si zamišljate nove načine za a, pač sprejemanje srednjih spodbud na nacionalni ravni? Hvala lepa. Well katera je vloga evroskupine tako kot veste evroskupina je in bo tudi po uveljavitvi lizbonske pogodbe neformalno telo se pravi da evroskupina ne more sprejemati formalnih odločitev formalne odločitve ki zadevajo samo člane e, evroobmočja je v pristojnosti ecofina e, toda v zadnjih treh štirih letih odkar smo Eh, začeli z predsedovanjem Jean-Claude Junckerja in torej januarja 2005. Eh, torej delovanje te evroskupine je izboljšalo tudi same argumente, ki, o katerih razpravljamo in v evroskupini ne, eh, se ne pogovarjamo zgolj z komisijo, ampak tudi z Evropsko centralno banko in eh, ravno tudi o tem bolj poglobljenem proračunskem nadzoru in eh, tudi boljšem gospodarskem nadzoru ki sem ga omenjal v svojem eh, nagovoru torej evroskupina se sooča tudi v zvezi z drugimi vidiki, ki so povezani z zunanjo razsežnostjo evroobmočja. Obdavčevanje, kot veste, je zelo delikatno vprašanje v skladu z sedanjo pogodbo, ampak tudi v skladu z Lizbonsko pogodbo, ki bo stopila v veljavo v prihodnje. Torej, eh, odločitve v zvezi z obdavčevanjem tirjajo eh, soglasje na evropski ravni in ne predvidevam v naslednjih nekaj letih nikakršno spremembo, kar zadeva pokriva ta okvir eh, sprejemanja odločitev. hvala lepa. hvala. imamo še dve dodatni vprašanji, ki jim bomo prisluhnili. najprej gospod Lišfrede, na to pa a, eh, gospod Lundgren, izvolite. Hvala, gospod predsedojoča. Dovolite mi, da povem, da mi je posebno veselje, da lahko pod vašim predsedovanjem postavim to vprašanje. Gospod komisar, zanimalo bi me naslednje. Evroskupina se je v teh desetih letih dobro obnesla in v nedavni krizi smo videli, da obstajajo tudi interesi drugih držav, da se pridružijo tej skupini. Sedaj me zanima, glede na te države, ali že obstajajo kakršnikoli načrti komisije, eh, kdo bi se v prihodne lahko pridružil in ali že obstajajo še drugi interesenti, ki bi se želeli pridružiti evromoču, zato ker se je to tako obneslo v preteklosti. Gospod Lindgren. Hvala. Hvala. Uh, ja, följande fråga. Uh, to je moje vprašanje. Če je evro bil tako uspešen v zadnjih desetih letih, pod zakaj Italija, Grčija, naprimer? Zakaj sta ti dve državi se odločali za. Um, izdajo obveznic, ki samo za dva odstotka presegata mejo, ki je bila eh, pač dosežena v Nemčiji. Zakaj ima Švedska eh, dolgoročno obrestno mero, ki znaša ni cela štiri odstotke manj kot pa nemška stopnja ali finska, gospod komisar? V zvezi z vašim vprašanjem, kot veste, 1. januarja tega leta se je Slovaška pridružila evroobmočju, zdaj imamo 16 eh, članic eh, na 27 eh, članic Evropske unije, ki sodelujejo v evroobmočju in ki delijo torej skupno valuto. Kdo bo naslednja članica? Eh, to ni v pristojnosti komisije, odvisno je od kandidatov, da se pač eh, prijavijo in da se pridružijo. Eh, v tem trenutku vemo, kdo so članice Evropske unije, ki bi se radi pridružili evroobmočju v kratkem, ki pa nažalost ne izpolnjujejo vseh kriterijev, ki so potrebni in ki jih predvidijo pogodba, baltske države, Mačarska in druge. In vemo, da obstajata dve državi članici Evropske unije, torej Združeno kraljestvo in Danska, ki eh, sta eh, se odločili za možnost opt-out, se pravi, da če želita, sta lahko izključeni. To je pač v njihovi odgovornosti, v njihovi pristojnosti, zato da se morda nekega dne tako pripravijo in pripravijo svoji gospodarstvi, da se lahko pridružita Evropski uniji. Ne vem pa točno, kdo bo prvi, ki se bo pridružil v območju po eh, Slovaški, morda ene izmed dveh držav članic, ki trenutno uživata in se eh, poslužujeta eh, klauzule opt-out. Morda v naslednjih mesecih bo Danska, na primer, sklenila za to, da se ne bo več posluževala te eh, izključitvene klauzule in da se bo eh, prijavila in pridružila in pristopila k evroobmočju. Dejansko Danska izpolnjuje vse, vsa merila za pristop k evroobmočju v skladu z pogodbo. To, da eh, je pač v pristojnosti danskih oblasti, danskega parlamenta in morda danskega prebivalstva, če bi se odločali za referendum. Vsekakor pa danes dopoledne smo slavili praznovali deseto obletnico evra in eh, prepričan sem, da v naslednjih desetih letih vse ali morda skoraj vse eh, države članice Evropske unije se bodo pridružile evroobmočju, kajti v tem trenutku krize, v tem zelo težavnem gospodarskem trenutku eh, prednosti eh, tega, da smo člani evroobmočja, so se zelo povečale. In tisti, ki se še niso odločili za pristop k evroobmočju, se zavedajo, da prednosti so veliko večje in veliko pomembnejše kot pa odgovornosti ki izhajajo iz tega ki izhaja iz članstva v evroobmočju oziroma eh, od težav, eh, ki izhajajo iz tega. In v zvezi z vašimi pripombami, ukolikor bi jaz bil v vaši, vaši, vašem položaju, se ne bi izražal proti evroobmočju, kar zadeva obresne mire. Vprašajte Dansko, kaj se je dogodilo z obresnimi mirami v tem obdobju, v tem kriznem obdobju, eh, na nemskem, na danskem, oprostite, ki ni članica evroobmočja, pa je, eh, kjer pa je valuta povezana z evrom in eh, kajti eh, Danska centralna banka takoj sledi smeritma Evropske centralne banke. Se pravi, da a, trgi ne nagrajujejo tiste, ki so zunaj evra, ampak postavljajo še večja bremena na, na njihovi, njihova pleča. Naslednje vprašanje je eh, vprašanje gospoda Kasake v zvezi z eh, padcem eh, cen mlečnih izdelkov na evropskem trgu. Komisar, izvolite. Honorable, honorable, uh, Spoštovani poslanci. Naj začnem z opisom tega, kako je situacija izgledala pred samo par leti. Verjetno se vsi spomnimo, da je mlečni sektor doživljal precej stabilno situacijo z zelo malo fluktuacijami cen. V zadnjih nekaj letih pa se je situacija dramatično spremenila. Najprej smo leta 2007, tega se še dobro spominjam, avgusta, septembra je bilo, ko smo bili priča velikemu povečanju cen mlečnih izdelkov. Potem smo lani doživeli enako ali pa vsaj podobno znižanje cen. Položaj danes je tak, da so cene zelo blizu intervencijskim cenam in v nekaterih delih Evrope so cene padle celo pod intervencijsko raven. Prepričana sem, da lahko zagotovim evropskim poslancem to, da sem izjemno zaskrbljena zaradi hitrega poslabšanja evropskega trga mleka in mlečnih izdelkov. Imamo podporne ukrepe, ki jih je mogoče aktivirati v podporo mlečnemu sektorju. In tudi smo že ukrepali. Za razliko od običajne situacije, kjer imamo skladiščenje, ki se aktivira 1. marca, smo se odločili, da ta načrt aktiviramo že s 1. januarjem, kar pomeni, da proizvodnja, ki je potekala decembra, je tudi upravičena do te scheme. Gre za intervencijo ali za zagotavljanje izvoznih nadomestil oziroma drugih inštrumentov, ki so na voljo za podporo trgu mleka in mlečnih izdelkov. Kar pa zadeva sistem intervencij, ki se začne z marcem in ki torej zajema tudi proizvodnjo, ki bo potekala februarja Tukaj gre za mleko v prahu. To bo mogoče kupiti po 1. augustu. Imamo fiksne količine po fiksnih cenah in tukaj imamo predvidene tudi druge sisteme, če bi situacija to zahtevala. Prav tako bi vas rada spomnila na položaj v letu 2007. Vsi se verjetno spomnimo hitrega oziroma takojšnjega odziva, ki smo mu bili priča. Šlo je za odziv sveta, držav članic, parlamenta in sicer so vsi izvajali velik pritisk name za to, da bi že kar včeraj, ne samo danes, povečali kvote in na ta način olajšali situacijo, kar zadeva cene za potrošnike. Rada bi zelo jasno danes povedala, zato da morda utišamo nerazumevanja, ki bi utegnila obstajati. Povečanje mlečnih kvot je krivo za zelo nizke cene, ki smo jim priča danes. Resnica je ta, da kljub dvoodstotnemu povečanju kvot, do katerega je prišlo po aprilu letos, Proizvodnja mleka ni narasla, pač pa je celo padla. To vidimo sedaj. To je tudi zaradi dejstva, da je povečanje kvot možnost za države članice oziroma za kmete, da lahko proizvajajo, ni pa to obveznost. In to jasno kaže, da se kmetovalci oziroma proizvajalci mleka odzivajo na signale, ki jih pošilja trg relativno majhne spremembe, ki smo jim bili priča v kvotnem sistemu, te spremembe ne morejo razložiti nihanja na trgu, ki smo jim priča sedaj. Nižje povpraševanje strani potrošnikov je verjetno odziv na visoke cene, ki smo jim bili priča lani. Namreč potrošniki so se odločili, da bodo manj kupovali visokokakovostne izdelke iz visokocenovnega razreda. In poleg tega seveda je tukaj tudi splošno zrače, v katerem se dan danes nahajamo. Iz istega razloga je po mojem mnenju pomembno, da se ne slepimo in da ne razmišljamo, da bomo z mikro upravljanjem mlečnega trga uspeli sprejemati odločitve v imenu celotnega sektorja. Zaključek torej mora biti ta, da sistem kvot ni uspel zagotoviti varnosti oziroma stabilnosti trga. In ne nazadnje, kar zadeva vprašanje Azorov, Portugalski organi oblasti so izrabili slehrno možnost in prosili za povečanje mlečnih kvot za Azorske otoke, zaradi dejstva, da se zdi, da so Azori izjemno konkurenčni in da se zdi, da uživajo koristi od povečane proizvodnje, sem sama prepričana, da večje kvote in zaključek kvotnega sistema lahko prinesajo prednost mlečnemu sektorju na Azorih. To se bo po mojem mnenju zgodilo, kljub temu, da so ti čudoviti otoki nekoliko oddaljeni in da gre pravzaprav za devet otokov, po katerih to mleko potuje. Če naj zaključim, pre gospa predsedujoče poslancem lahko zagotovim, da bom naša politiko in inštrumenta na področju proizvodnje mleka uporabljala na učinkovit način, zato da bomo ustvarili učinkovito varnostno mrežo za proizvajalce mleka in mlečnih izdelkov. Hvala lepa, gospod Kazaka. Hvala lepa, gospod Kazaka. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Hvala za razlago, ki ste jo podali. Lahko se strinjam s tem, kar ste povedali v zvezi z politiko, ki jo uživajo Azori. Lahko vam zagotovim, da vsaj če beremo časopise, vidimo, da je govora o 50 odstotkih in zdi se, da bodo vaši ukrepi na Azorih imeli velik vpliv. Zdi se pa, da tudi drugot po svetu. In ti ukrepi, o katerih ste govorili, upam, da bodo ti ukrepi pomagali in da bo komisija posvetila dovolj veliko pozornost temu vprašanju. Gospa komisarka. Um, vedno z veseljem vodim razpravo in dialog z vami kar zadeva vprašanje kmetijstva vključno za zori mislim da smo se danes znašli v situaciji ko vidimo da je trg v izjemno težkem položaju. Ne gre samo za Azore, gre za Evropo nasploh. Zavedati se moramo, da cene padajo na raven, ki si je sploh nismo mogli predstavljati še pred šestimi meseci. Še pred mes šestimi meseci si nismo mogli predstavljati, da bi se lahko zgodilo kaj takega, kot vidimo sedaj. Lahko vam samo zagotovim, da bom storila vse, kar je v moji moči, da poiščemo prave rešitve in da se bomo potrudili za upravljanje tega sistema tudi v teh okoliščinah. Hvala lepa, gospa predsedujoča, in srečno novo leto, gospe komisarki, čeprav ne prinaša dobrih novic. Slišali smo par dejstev, ki se tičejo paca cen. Ne vemo, zakaj se cene tako čudno gibljajo, ampak ali ste prepričani, da je reforma oziroma da je ta sistematski pregled skupne kmetijske politike prav način in ali je varnostna mreža dovolj, če bodo kmetje sprejeli odločitev, da opustijo proizvodno mleka. Mikrofon, prosim. Najprej, mislim, da obstaja več razlogov za nastalo situacijo in zelo nizke cene mleka. Lahko vam navedem samo najpomembnejši razlog. Ruski trg je zelo pomemben za Evropsko unijo. In kaj vidimo? V Rusiji vidimo, da je prišlo do ogromne devalvacije gospodarskega sektorja, kar pomeni, da so se cene za ruske potrošnike dramatično zvišale. Ne poznam točnih številk, ampak devalvacija je znašala vsaj 50 odstotkov. To pomeni, da je možnost za prodajo naših izdelkov dramatično manjša v primerjavi s preteklostjo. Kot rečeno, gre tudi za posledice visokih cen v letu 2007, ko so se ljudje odločali za manj nakupovanja izdelkov iz visokocenovnega razreda. In danes se srečujemo tudi s splošno negotovostjo v zvezi s splošno gospodarsko situacijo. Gospa Megines sprašuje, ali menimo, da sedajni sistematski pregled zadošča. Dejstvo je, da se sistematski pregled ne začne izvajati do 1. januarja 2010. Gre za vrsto orodij na voljo za podporo različnim sektorjem. Med razpravami smo ugotovili, da so pred nami veliki izzivi in modulirana sredstva smo predvideli za te nove izzive, vendar pa to še ne bo uveljave leta 2009. Zato smo predlagali Evropskemu parlamentu, pa tudi svetu, svetu ECOFIN, da bi porobili nekaj neporabljenih sredstev. Gre za 5 milijard vsega skupaj, gre za politiko kmetijstva oziroma razvoja podeželja in milijardo in pol naj bi lahko porabili že sedaj, torej leta 2009. Seveda je potem v rokah parlamenta in sveta, da poiščeta ustrezno rešitev in ugotovita, ali je mogoče porabiti nekaj od teh sredstev. Če se spomnite seznama novih izzivov, je tam omenjen tudi sektor mleka in mlečnih izdelkov in upam, da bosta parlament in svet imela dovolj razumevanja in omogočila sprostitev teh sredstev tudi, ne samo, ampak tudi za izzive, s katerimi se srečuje sektor mleka. Hvala lepa. Sedaj pa imamo vprašanje van Heke v zvezi z mikrokrediti. Gospod Mišel. gospod Alister, ali ni običajna praksa, da sprejmete po tistem, ki je postavil vprašanje, še dve dodatne vprašanje in ali nisem na samem začetku vprašanja komisarki nakazal, da imam dodatno vprašanje? Zakaj mi niste dali besede? Gospod Alister, Nikakor nisem vedela za vašo željo po besedi. Če bi vedela, bi vam seveda dala besedo. Predvidevam, da so vaši sodelavci videli mojo prošnjo. Torej, če so vaši sodelavci videli, da sem se oglasil, potem predvidevam, da ste to vedeli tudi vi. Zakaj vas niso obvestili? Desolé, Žal mi je in opravičujem se vam, ampak očitno je, da vas nihče ni videl. Opravičujem se, gospod Mišel, beseda je sedaj vaša. Monsieur... Gospa predsedujoča, dame in gospodje, razprave med svetom in parlamentom v zvezi z uredbo, ki se tiče uhrane, hrane. To je pripeljalo do odločitve, da se ne uporabi sredstev iz drugega poglavja proračuna za financiranje tega inštrumenta, ne glede na to, kaj je komisija prej povedala. Vendar pa uredba, ki je bila sprejeta 16. decembra 2008, govori o proračunu v višini 1 milijarde v okviru četrtega poglavja, gre za obdobje 2008-2010. S temi sredstvi naj bi financirali ukrepe na področju kmetijstva in sicer v tistih državah, ki so bile najbolj prizadete. Mikrokrediti predstavljajo enega od ukrepov in osnovna ideja je ta, da bi povečali kmetijsko proizvodno na podeželju. Predvideni ukrepi bodo še podrobno pregledani tudi strani parlamenta, gre za postopek komitologije. Prvi svežen, približno 300 milijonov evrov za 23-24 držav. Ta svežen bo predstavljen meseca februarja. Potem je še tukaj splošen svežen, ki bo predstavljen in sprejet še pred 1. majem 2009. Komisija podpira oblikovanje mikrokreditev in tudi mikrofinančnih inštitucij nasploh. Predlagali smo več finančnih ukrepov na področju vrčevanja, plačil in tako dalje. Komisija si želi pomagati tistim, ki imajo nizke dohodke in malo sredstev, da bi imeli čim boljši dostop do teh finančnih storitev. Odsotnost finančnih zmogljivosti je po našem mnenju glavna ovira, zakaj se vzpostavljajo sistemi finančnih storitev za tiste, ki jih najbolj potrebujejo. Zato se komisija osredotoča predvsem na krepitev zmogljivosti znotraj inštitucij, zato da bi lahko zagotavljali mikrokredite. Tam, kjer ni dovolj kapitala, recimo tam, kjer bi rade in finančne inštitucije za mikrokredite rade razširile, svoje storitve, tam komisija lahko pomaga s pomočjo specializiranih eh, finančnih inštitucij. Mednarodna oziroma Svetovna banka lahko tukaj pomaga. Ko pa gre za vzpostavljanje novih inštitucij, tukaj imam v mislih nova podjetja, tukaj lahko tudi nevladne organizacije pomagajo. Evropska investicijska banka upravlja z dejavnostmi na področju mikrofinanciranja. In tudi proračun Evropske unije predvideva določena sredstva. Gospod Van Heke, izvolite. Mikrofon, prosim. Mikro. Tade, mikro. Uh, de ja. beslissing om 1 miljard euro uit te trekken voor de armste. Hvala lepa. Govora je bilo o sredstvih, ki naj bi jih zagotovili tistim, ki jih je sedanja finančna kriza najbolj prizadela. To pozdravljamo. Slišali pa smo tudi, da naj bi komisija ne porabljena sredstva z kmetijstva, ampak očitno to ni bilo sprejeto zaradi pritiska določenih držav. Komisija mikrokredite visoko ceni kot način boja proti revščini, ampak v zadnjem času smo slišali veliko kritik glede dostopnosti do teh mikrokreditev. To naj bi bilo orodje, ki je bolj na voljo v mestih, manj na podeželju. Zato ali ne bi bilo pametno, če bi opravili globalno evalvacijo tega inštrumenta? Kot sem vam povedal, trenutno delamo na tem, da bi pripravili ustrezen mehanizem, ki bo omogočil, da porabimo sredstva, ki so bila rezervirana v ta namen. Kar zadeva poreklo sredstv, to ni problem. Če si pogledamo projekte podeželja, vidimo, da pravih težav ni, to vam lahko zagotovim ne pričakujemo težav in to, kar vas skrbi, se mi zdi, da je bilo odpravljeno. Če si pogledate prvi svežen, ki je predvizden za februar, in potem tudi splošni program, ki naj bi bil predložen najkasneje 1. maja. To skratka bo urejeno. Gospod Lihtred, eh, hvala lepa, gospod predsedojoča. Eh, gospod komisar, čisto kratko vprašanje. Sicer ali se razmišlja o tem, oziroma ali se vam di, zdi smiselno, da bi pri teh mikrokreditih imeli določene usmerjevalne cilje. Namreč v tem smislu, ali ne bi bilo smiselno, na področju poštene trgovine ali eh, bioloških, ekoloških proizvodov eh, usmeriti večje napore eh, ali pa vam je vseeno, ali te smeri so ali ne, ali se vam to zdi dobro. Gospod komisar. Je ne peux pas, je ne peux pas, évidemment. Euh... Euh, Eh, ne morem nič povedati v zvezi z upravljanjem v državah v razvoju, kajti zato so pristojne države v razvoju same. Eh, povedati pa vam moram, eh, da vaše vprašanje že samo nakazuje pot, če sem to pravilno razumel, že a priori pot, ampak to je moj prvi odziv. Zadeva se mi zdi zelo zanimiva. Eh, vidim eh, tudi, eh, kateri cilj želi doseči ta pot, ki ste jo nakazali. Morda lahko navežem na to vprašanje in jih vključim v nadaljna razmišljanja. Lahko vam povem kasneje, kako bi se to dalo organizirati. Verjetno mislite na določene spodbude za usmerjanje določenih politik, politike, ki so usmerjene v mala družinska podjetja eh, ali ekološko kmetijstvo in eh, podobno. Eh, to je prav gotovo možno način o predpostavki, da smo sposobni oblikovati ustrezne branže. Da Eh, če imamo naprimer nekje prevelike kapacitete v kmetijstvu, potem bi to lahko predstavljalo diversifikacijo za dodano vrednostjo. Z veseljem bom to preveril. Skratka, razumel sem, kaj ste želeli in lahko vam eh, povem, da bom to sporočil stresnim službam in da bomo videli, kako to lahko vključimo v načrt, na katerem delamo. Eh, gospa Megine, se pa prosim kratko, zamujamo že. Um, Dejansko Komisar je zaskrbljen nad tem, da vprašanje hrane v svetu je nekoliko um, prešel na nižjo raven, kar zadeva našo agendo. In eh, medtem, ko moramo zagotoviti, da ostane na samem vrhu naše politične agende, kaj je to vprašanje, s katerim se soočamo dnevno. Euh, euh, nekoliko sem presenečen nad tem vprašanjem, uh, um, o tem pač uh, ne diskutiramo ravno vsak dan, ampak eh, zdi se, kot da menite, da komisija ni dovolj pozorna. Eh, komisija je celo sprožila določene zadeve, to vam lahko zagotovim. Lahko pa tudi povem, da je vprašanje zanimivo tudi v toliko, ker so se cene Eh, pred nekaj meseci znižale spričo te krize in to bi lahko pri marsikomu zbudilo eh, idejo, da je kriza presežena. Cene, ki padajo, eh, pa se ne bodo znižale na nivo, ki je vlado svoj čas. Kriza na področju živil se še nadaljuje in bo še nekaj let predstavljala pravi problem. Lahko ste gotovi, da bo komisija to zelo pazljivo spremljala. Tega ne bomo pozabili. Ja, e, sedaj prehajamo na drugi del. In sicer najprej e, vprašanje gospe Harkin glede reforme proračunskega načrta, naslovljeno na gospod Gribovskajte. Zdravo. Uh, imam dve vprašanji v zvezi z reformo proračuna eno bolj splošno drugo pa je bolj osredotočeno na kmetijska vprašanja zadovoljna sem da sem prejela ti dve vprašanji eh, dejansko si želimo večjega še večjega interesa s strani parlamenta naj odgovorim na prvo vprašanje ki je bolj splošno in ki bolj zadeva učinkovitost in uspešnost evropskega proračuna naj povem da eden izmed uh, tem eh, tega našega javnega posvetovanja je stremelo ravno za tem da bi ugotovili kako bi uh, vse skupaj pospešili naredili bolj pregledno bolj učinkovito in uspešno posvetovanje dejansko je pokazalo da uh, obstaja velika želja po izboljšanju učinkovitosti evropskega proračuna z proporcionalnostjo in poenostavljanjem kar zadeva nadzor administrativni nadzor. Eh, bili so ugotovljeni določeni ukrepi ki so potrebni in eh, za katere je deloma evropska komisija že poskrbela. med temi pobudami ki že potekajo imamo inicijativo oziroma pobudo za evropsko preglednost s tem je komisija že poskrbela za prvi odgovor kar zadeva večjo odprtost in dostopnost do evropskega proračuna. nekatera druga druga vprašanja ki eh, si eh, zaslužijo našo pozornost in ki so bile omenjene na našem posvetovanju. Prvič, vključevanje eh, stroškov oziroma izdatkov, ki so zunaj proračuna in njihova torej vključitev v proračun, kjer predvideva legitimnost, zakonitost in poenostavitev. Pri tem eh, nismo bili zelo učinkoviti v zadnjih letih in to veste. Odgovornost držav članic, to je druga, drugi pomemben element. Pomembno je, da še bolj okrepimo odgovornost držav članic, članice ki upravljajo več kot osemdeset odstotkov evropskega proračuna predvsem na področjih deljenega upravljanja kjer moramo jasno dodeliti pristojnosti med državami članicami in evropsko komisijo to je potrebno in upamo da bo to tudi deloma izboljšano v kolikor eh, bo prišlo do sprejetja lizbonske pogodbe. dodatna prvina je eh, togost našega proračuna dejansko trenutni evropski proračun je pretog in imamo tudi primere tega kar zadeva recimo pogajanja kar zadeva eh, instrument za hrano oziroma eh, evropski načrt za oživitev gospodarstva. Eh, predvsem imeli smo tudi težave na področju oskrbe z plinom kjer je bilo težko doseči sporazum med državami članicami zato da bi vlagali v prihodnje eh, torej načrte in infrastrukture v ta namen se pravi da moramo vedeti koliko želimo vlagati v našo operacijsko sposobnost zato da se odzivamo z našim proračunom dodatni problemi ki so bili omenjeni na posvetovanjih so bili pač um, na, pri, prizadevanja za zmanjševanje administrativnega bremena komisija je že sprejela določene ukrepe potem notranji nadzor komisija je predana k temu da pripravi eh, eh, predloge za poenostavitev in tudi kar zadeva upravičence to predvideva tudi eh, uporabo pavšalnih zneskov kjer je to ustrezno v zadnjem sporočilu v zvezi z sprejemljivim tveganjem komisija predlaga da ponovno predefinira definira eh, nadzorni kontrolni sistem in tudi sprejemljivo stopnjo napak. podpiramo parlament v teh razpravah in pogajanjih s svetom. komisija gleda na in pričakuje podporo evropskega parlamenta eh, kar zadeva racionalizacijo eh, uspešnosti in delovanja evropskega proračuna in torej naj povem da Uh sicer eh, večkrat gledamo na ta vprašanja kot na zelo strokovna vprašanja ampak ne glede na to če nimamo učinkovitih eh, mehanizmov za delovanje naše politike potem so neuspešne. hvala lepa. imamo že kar nekaj zamude. Eh, dodatna vprašanja bomo torej združili. Gospa Harkin. Hvala lepa za vaš izčrpen odgovor. Govorili ste o odgovornosti držav članic. Ali lahko pojasnite, kateri je napredek je bil storjen, kar zadeva tudi uh, izračunavanje upravičenih stroškov in eh, kar zadeva plačile predvsem z ozirom na strukturne sklade. Drugo vprašanje, posvet, eh, torej posvetovanje kot tako in predvsem odzivi, kar zadeva kmetijstvo. Če si ogledamo dokument s posvetovanjem, potem ugotovimo, zgodovino, da obstajajo določeni eh, izzivi, eh, podnebne spremembe, raziskave in razvoj, energetski eh, razvoj, ampak tukaj se ne omenja vprašanje hrane. Se pravi, če prihaja do negativnega odziva strani kmetijske panoge, potem kako bomo napredovali na tem področju? Sedaj bomo to povzeli, strušili, gospa komisarka, gospa Cika in prosim, držite se časa.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 je potrebno financirati tudi infrastrukture, torej prednostne infrastrukture, torej energetske, prometne, katere so vloge, ki jih pripisujemo tem panogam v dokumentu komisije. Torej, kar zadeva strukturne sklade, naj povem, da v pogajanjih s parlamentom smo se že dogovorili v zvezi z proračunom za leto 2009, da bomo pospešili eh, absorpcijsko stopnjo in eh, povečali fleksibilnost določenih postopkov. In sicer kar zadeva uporabo strukturnih skladov. In to smo tudi naredili v našem načrtu za oživitev gospodarstva dejansko smo uh, skušali pospešiti uh, v višini šest milijard evrov samo za leto dva tisoč devet to je tudi naša zaveza do parlamenta in uh, dogovorili smo se tudi z državami članicami v svetu ki so podprle ta prizadevanja torej že dva svežnja eh, sprememb ki so bila sprejeta v eh, komisiji upamo da bo to uživalo podporo parlamenta kot tudi kar zadeva vsaj v odboru za regionalni razvoj in upamo da bo to čim prej sprejeto zato da bodo države članice se lahko tega posluževale kar zadeva varnost eh, torej oskrbe s hrano in Mm, naj povem da sem prejela tovrstna vprašanja tudi od drugih eh, članov parlamenta prejeli smo ničkoliko eh, kritik v fazi eh, posvetovanja ne kar zadeva politiko ampak kar zadeva sposobnost se odzivanja pravočasno torej te politike so dokaj drage in eh, v glavnem eh, je to najpomembnejša zaznava strani udeležencev tega posvetovanja. Vsekakor ta eh, politika bo srednjeročno izboljšana, zato da bi več vlagali v okoljske vidike, vključno tudi z, z varnostjo hrane in to bo, bomo dosegali srednjeročno. vsekakor vsi udeleženci niso tega zaznali na ustrezen način vsekakor obja bomo objavili vse, vsa gradiva z našega posvetovanja e, to je bilo objavljeno tudi na novemberski konferenci ki je predsedoval e, predsednik Barroso in um, dejansko bo vsa gradiva so javna so na razpolago skušamo biti objektivni in eh, se ne, se, se ne skušamo pač postaviti samo na eno stran eh, na stran enega ali drugega tabora ampak skušamo vam posredovati objektivna mnenja o tem kako tudi drugi od zune gledajo na naše politike v zvezi s proračunom zato da bomo lahko to uporabili v prihodnosti pri pripravi naših političnih odločitev in potem naslednje vprašanje v zvezi z prednostjo varnostnimi nalogami. Imate prav, eh, vemo, eh, kaj moramo postoriti, vlade vedo, države članice vedo, ampak eh, potem ne soglašajo popolnoma, ko se pogovarjamo konkretno o denarju se pravi, da uh, večkrat prihaja do razkajanja o tem, koliko morajo posamezne države vračati od sredstev, ki uh, so jih eh, koristila. Pri tem nastajajo hudi problemi, predvsem na področju energetike v zadnjih časih. Uh, Zato se moramo ponovno sredotočiti na te vidike. Ne smemo pozabiti, da strateški cilj, eh, za katerega se moramo vsi prizadevati, komisija in parlament, je to, da pripravimo strateški dokument o eh, proračunski reformi. Eh, sedaj pa vprašanje gospe McGuinness o reformi proračuna EU. Gospa komisarka, prosim. Vprašanje mi je bilo postavljeno s poudarkom na kmetijsko panogo in vidike, ampak zajema tudi bolj splošne vidike. Torej, naj začnem pri splošnih pripombah, posvetovanje, ki smo ga sprožili in je bilo zelo uspešno, kajti prvič v evropski zgodovini smo eh, tako zelo odprto razvili razpravo, vsi so sodelovali, tisti, ki so si pač želeli in so bili sposobni nevladne organizacije eh, vlade eh, pomembne eh, skupine državljani to je zelo pomembno za vse nas in to odraža zelo široko paleto mnen in razsežnosti se pravi da tega ne moremo skrčiti v nekaj besedah v glavnem pa so vsi podprli pristop komisije k reformi proračuna ki stremi za tem da v čim večji meri povečamo dodano vrednost iz vsakega evra ki ga potrošimo iz evropskega proračuna. Se pravi, moramo skušati uravnotežiti stabilnost in ustrezno tudi odgovornost pri upravljanju z evropskim eh, proračunom. Sicer um, ugotavljamo, da samo nekateri so popolnoma zadovoljni s trenutno proračunsko strukturo. Se pravi, da moramo uh, večjo pozornost pripisati uh, nujnim zadevam, uh, med katerimi uh, imamo v samem vrhu podnebne spremembe energetske politike. Predvsem moramo se osredotočiti tudi na uh, porabo, na finančne sisteme, na način, kako uh, potem izvajamo proračun naj eh, povem da vsa gradiva so na razpolago na eh, spletni strani komisije potem pa kar zadeva komisijo moram reči da obstaja široko soglasje kar zadeva dodatne reforme skupne kmetijske politike nekateri menijo da je potrebno to reformo voditi po isti črti po kateri smo jo vodili do zdaj nekateri pa dajejo prednost bolj korenitim spremembam potrebi po tem da skp vključimo v druge reforme in da pospešimo zmanjšimo konkurenčnost evropskega kmetijstva da se ustrezno odzivamo na podnebne spremembe da zagotovimo varnost hrane in na kakovost in da zasledujemo okoljske cilje torej mnenja se razhajajo vsekakor kar zadeva naravo in eh, razsežnosti eh, obstaja precejšnje soglasje torej eh, komisija kar zadeva tudi področja porabe predvsem na področju kmetijstva Eh, mm, izhajajo torej eh, nadaljne postopanje bo temeljilo na eh, izsledkih iz posvetovanja in tudi na podatkih iz znanstvene panoge. Letos bo komisija pripravila svoj strateški dokument in upam, da bomo to uspeli doseči v sodelovanju z vami. Hvala. Vprašanja bomo torej združili. Gospa McGuinness, gospod Fan,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 zelo cenim vaše odgovore in tudi odgovore, ki ste jih že dali gospe Harken. Moram reči, da obstaja velika razlika na trgu. Naj pritegnem vašo pozornost na poročilo, ki je bilo sprejeto v tem parlamentu z veliko večino in ki podpira SKP in eh, tudi eh, njeno ulogo v okviru eh, varnosti hrane. Če hočemo preverjati, kaj se dogaja v realnosti in ko govorimo o reformah, razpravah potem moramo imeti pred očmi da tukaj govorimo o hrani za evropske državljane o okolju o varnosti in želim torej da imamo v mislih vse to ko se pogovarjamo o teh vidikih. Ja. Hvala lepa. Naj postavim vprašanje gospe komisarki. Sodeloval sem na odlični konferenci decembra o eh, reviziji oziroma o reformi proračuna, ki jo je organizirala komisija. Eh, sicer eh, se je komisija izrazila zelo ofenzivno, torej napadalno, glede na to, kaj se dogaja z proračunom. Po evropskih volitvah in po nemških volitvah, kaj se bo dogodilo z proračunsko reformo, torej od septembra nadalje predlog komisije bomo prejeli pred poletjem ali pa po septembrskih nemških volitvah. gospa komisarka naj se vam zahvalim za vaš eh, natančen in odprt odgovor. Eh, razprave o proračunski reformi potekajo že več kot eno leto. naj vas vprašam kako bo finančna kriza vplivala na te razprave in rad bi tudi vedel, ali boste iskali eh, rešitve v zvezi s tem, kako naj se izognemo finančnim krizam v prihodnje, kot taki eh, jo trenutno doživljamo dejansko pri vseh naših odločitvah in strateških odločitvah eh, bomo ravno zasledovali to eh, linijo in sicer, da ne bomo škodovali tega, kar imamo najboljšega, ampak skušali bomo eh, okrepiti našo učinkovitost. Kar pa zadeva srednjeročni pregled, mislim, da je prišlo do nesporazuma, malega nesporazuma. Se pravi, nismo bili naprošeni da pripravimo srednjeročni pregled evropskega proračuna ampak da pripravimo strateški dokument do konca leta. dva tisoč devet in uh, zdaj uh, ne morem povedati točno, kdaj bo politično to bolj ustrezno in kdaj bomo lahko imeli bolj učinkoviti odziv na to. Osebno bi rekla, da bi bilo bolje, da bi ta dokument pripravili eh, čim prej, morda že poleti, ampak moramo to jemati zelo resno. Uh, morda bo prišlo tudi rat, do ratifikacije Lizbonske pogodbe, potem imamo evropske, polit, evropske volitve, ki uh, bodo na vrsti. Se pravi, da moramo pripraviti dober predlog, visoki in tega ne smemo razvodniti. Drugi, drugi vidiki ne smejo tega zatemniti, torej to prepuščamo predsedniku Barrozu, ampak naj povem, da bomo že do konca našega mandata, torej te komisije, opravili našo, našo nalogo. Gospod Paleckis naj odgovorim na vaše vprašanje. Gre za široke zadeve in um, celo za širše zadeve, uh, na katere se mora odzivati evropski proračun, trenutna finančna kriza je tako zelo globoka kriza, eh, tako da noben eh, evropski proračun ne bi bil sposoben se ustrezno odzvati eh, na tako krizo. Gre za približno en odstotek BDP-ja evropskih držav in kriza je nastala zaradi pač pomankljivosti v nadzoru finančnega sistema, zaradi globalizacije finančnega sistema. Evropski proračun je relativno majhen v obsegu in ima sicer Eh, določeno zbirko instrumentov in ukrepov je pa po svoje omejen. In v glavnem se osredotoča na nadzorne ukrepe, na makroekonomske ukrepe. In to je še bolj pomembno kot pa vprašanje tega, kako naj potrosimo ta ali oni eh, znesek za eh, boj proti krizi imamo eh, sklad za globalizacijo imamo instrument prilagodljivosti in imamo tudi nekatere druge instrumente ki pa niso tako dovolj hitri in učinkoviti zaradi tega naš načrt za oživitev gospodarstva poskrbi za določene strateške naložbe na področje eh, energetike, druge eh, projekte, infrastrukturne projekte, znaša 5 milijard evrov ta sklad. Države članice niso zelo pripravljene eh, se pogovarjati o teh projektih sprav zaradi krize. In kriza je razkrila, da je zelo pomembno financirati in ulagati v infrastrukturne projekte, kriza je zelo pomemben nauk za Evropsko unijo in ta nauk nas uči, da moramo uh, ustrezno porabiti naš proračun na osredotočen način, kaj ti gre za preveč omejen proračun, da bi z njim pokrivali vse vidike. Trenut Na trenutna finančna kriza v svetu in v Evropi bi morala pomagati politikom, da uložijo in da se bolj osredotočijo pre, predsedujočega prekinja. Zdaj pa prehajamo na vprašanja, e, ki so postavljena v nadaljevanju. Seveda pa ne moremo obravnavati vseh, samo prva tri, tako kot e, so bila postavljena prvo vprašanje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 Eh, že več let eh, se eh, komisija bori proti cyberkriminalu in sicer to počne v tesnem sodelovanju z državami članicami in drugimi inštitucijami Evropske unije. Komisija na štiri različne načine prispeva k temu boju in sicer pospešuje sodelovanje med državami članicami, olajšuje javno-zasebna partnerstva, razvija različne pravne instrumente in konec koncev sodeluje tudi s tretjimi državami. Sporočilo iz leta 2007 z naslovom o splošni politiki za boj proti cyberkriminalu je komisiji omogočilo izmednjavo informacij na tem področju in sicer med pristojnimi službami v državah članicah, bodi si bilateralno ali pa preko Europola. Države članice eh, morajo imenovati stalne kontaktne točke, eh, preko katerih bodo druge države članice lahko zaprosile za pomoč ali informacije. Eh, komisija pa je po drugi strani tudi po svoje prispevala k razvoju sklepov sveta eh, v novembru preteklega leta. Eh, ta strategija obsega celo vrsto ukrepov, ki zadevajo sodelovanje med državami članicami za boj proti eh, temu kriminalu, kot naprimer pedopornografija, goljofije, napadi na sisteme. Eh, platforma eh, za objavo kršitev na spletu naj bi bila prav tako oblikovana, eh, zato da bi eh, ta kazniva dejanja bila eh, dostopna tudi Europolu. Sodelovanje med javnimi in zasebnimi službami naj bi prav tako pripomoglo k boju proti cyberkriminalu. Svet eh, za pravosodje in notranje zadeve je izrekel priporočila eh, za javno-zasebno sodelovanje na področju računalniškega kriminala. Eh, komisija želi okrepiti tudi evropsko finančno sodelovanje za boj proti komercialni spletni pedofiliji. To sodelovanje Eh, naj bi bilo namenjeno tudi boju eh, proti širjenju in prodaji eh, fotografij, slik, ki zadevajo spletno pedofilijo. In poskušali smo tudi oblikovati zakonodajni okvir z minimalnimi normami, zato da bi zakonodajo lahko ustrezno prilagodili. In sicer je to okvirni sklep iz leta 2015. 222 glede možnosti informiranja, eh, ki zadeva tudi sklep iz leta 2004 eh, o pravosodju v notranjih zadevah glede spolnega izkoriščanja otrok, eh, to zadeva tudi pedopornografijo. Komisija sedaj preverja te instrumente oziroma njihovo realizacijo v praksi. Za zaključek želim še povedati, da je potrebno razmišljati o tem, eh, da je internet eh, sistem, ki obsega v svet. Evropska unija ne more sama urejevati tega področja. In zato želi eh, komisija vzpostaviti mednarodno sodelovanje na tem področju in v tem letu bomo eh, pripravili sestanek za mednarodnimi organizacijami, za službami Evropske unije, zato da bi poskušali oblikovati oziroma koordinirati dejavnosti teh mednarodnih organizacij. Eh, to lahko zagotovim gospodu Onihtenu. Eh, hvala, poskušamo pridobiti na času. Eh, združili bomo dodatno vprašanje o Nahtin, gospa Cikaro. Gospod Nahtin. Hvala lepa. Gospa predsedajoča, najprej se želim zahvaliti komisarju za njegov odgovor. Bi pa rad postavil še dodatno vprašanje, gospod komisar. In sicer, kar zadeva kibernetsko nadlegovanje, predvsem mladi ljudje so tisti, ki so žrtve tega. Gre za ljudi, ki uporabljajo družabne spletne strani, kot je recimo Facebook. To se vse bolj povečuje, zlasti ko gre za mlade, torej nadlegovanje preko spleta. Kaj bo naredila Evropska unija za to, da zagotovi, da bomo več pozornosti namenjali kibernetskemu nadlegovanju? Oh, ja, Eh, eh, hvala, gospa predsedujoča, gospod eh, komisar. Katere ukrepe namerava sprejeti komisija, da bi države članice realizirale konvencijo Sveta Evrope? na področju računalniškega kriminala. Kakšne načrte eh, ima komisija, kakšne ukrepe želi komisija poduzeti? Eh, za to, eh, da preprečijo leševanje elektronskega podpisa. Gospod Dover. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pozdravljam odgovor, ki ga je dal gospod komisar. Prosim pa ga tudi naj zagotovi, da bomo imeli vedno v mislih tudi človekove pravice. Z drugimi besedami, sem za to, da zatremo kibernetski kriminal, vendar pa moramo poskrbeti, da internetne družbe ne bodo imele pretežke roke z ljudmi, ki uporabljajo internet za lasno zabavo. Gospod komisar, prosim. Oui, alors, d'abord, bien entendu. Oui. Ja, eh, seveda imate prav in želim tudi odgovoriti na vprašanje glede človekovih pravic v povezavi z bojem z operačunalniški kriminal. Tu moramo biti zelo pazljivi. Boj z operta kriminal je potrebna voditi o upoštevanju človekovih pravic in tudi za zaščito človekovih pravic v štokholmskem programu eh, za 2006-2014 bomo vključili eh, področje oziroma poglavje za boj proti računalniškemu kriminalu in to sem povedal že tudi gospodo Onihtjeno. Eh, naša volja je, da oblikujemo tudi opazovalno službo pri Europolu, ki bo omogočala boljši nadzor in tudi koordinacijo nadzora med mednarodnimi organizacijami, eh, ki eh, naj bi eh, po svoji plati nadzorovale dvomljive spletne strani, iz katerih izhaja pedopornografija in se preko tega razširja. In imate prav moramo najti pravilen način, ugotoviti, kako mladi eh, ljudje naletijo na tveganja ob določenih spletnih straneh, da so tako rekoč napadeni strani snovalcev teh spletnih strani. Eh, to bi pravzaprav lahko bil moj odgovor na to in še neko stvar sem želel ponoviti. tu moramo štartati zelo veliko akcijo, ki bo bolj odločena, kot je bila v preteklosti, s pričo tvegan, ki jih sedaj veliko bolje poznamo. E, imam veliko upanje, e, kar zadeva finančna sredstva, ki jih bomo e, namenili boju z operpedo e, filijo. Zato, da bi se zoprstavili razširjanju in prodaji teh. E, slik in da bi našli kriminalce. In poleg tega eh, pa upam, da bo februarja 2009 dejansko ta koalicija začela delovati. Hvala že naprej za vašo podporo. Eh, vprašanje gospoda Eberta o terorističnih grožnjah. Gospod komisar. Odgovarjam gospodu Elwardu. Biti učinkovit eh, zoper teroristične grožne eh, pomeni, da imajo pravi ljudje dostop do pravih informacij v pravem času in to je velik problem, velik izziv za EU. Eh, mi bomo poskušali uh, Eh, izboljšati izmenjavo informacij med policijskimi upravami v posameznih državah članicah. Eh, okvirni sklep iz leta 2016, eh, decembra, tako imenovani švedski sklep, pomeni, Eh, da bi sredi decembra države članice to pravzaprav že morale uveljaviti. Mi želimo pospeševati ustrezno izmenjavo informacij med eh, službami v državah članicah. Eh, ta okvirna odločba pravi, da če neka služba dobi neko informacijo, da jo mora obdelati in sicer v skladu z kriteriji na nacionalni ravni. To je prvi element. E, to je ta okvirni sklep. E, drugič, odločitev sveta iz leta 2008. E, ta odločitev predvideva podrobnejši mehanizem za izmenjavo določenih kategorij podatkov, sem sodel tudi prstni otisi, profil DNK, informacije o vozilih, o registerskih tablicah, vse z ciljem, da bi lahko sprožili kriminalistične preiskave. In po eh, primskem sklepu eh, imajo države članice urejen tudi dostop do podatkovnih baz, tudi do baz eh, prstnih otisov. To je zelo pomembno, kajti ta sklep eh, omogoča učinkovito izmenjavo tudi kar zadeva DNK in prstne odtise. Eh, Europol eh, pa eh, mora tudi po svoji plati igrati pomembno vlogo. Sistem SIE dovoljuje državam članicam, da ugotovijo, ali določene službe držav članic razpolagajo z potrebnimi informacijami. Eh, da pa Europol lahko izvaja to svojo nalogo, je potrebno, eh, da države članice polnijo ta informacijski sistem z informacijami. In seveda je potrebno predvideti tudi nove stvari, jih programirati za izmenjavo informacij za naslednji petletni program program. In sicer je to eh, program po haškem programu. Ta program naj bi zagotovil koordiniran pristop, kar zadeva izmenjavo informacij. Eh, v ta petletni program moramo vključiti strategijo Evropske unije, ki zadeva upravljanje informacij. Eh, izmenjava informacij pa seveda pomeni, Eh, tudi zaščito osebnih podatkov. Eh, strategija mora zasledovati globalni pristop za izmenjavo informacij in sicer kot odziv eh, na vključevanje policijskih služb potrebno upoštevati tudi interoperabilnost sistemov, to vse so elementi. To bi bil moj odgovor na vprašanje gospoda Elworda. To, eh, vprašanje bomo znova povzeli. Eh, gospod Elward, gospod Rubik, gospod Doyle. Can I thank, uh, the commissioner for his reply? Da se zahvalim komisarju za njegov odgovor. Še kratko dodatno vprašanje, gospod predsedujoča. Kaj počne Evropska unija za to, da bi zasegli sredstva teroristov v Evropski uniji? In ali komisar lahko pove, koliko uradov imamo v Evropski uniji, ki se trenutno ukvarjajo s teroristi. Gospa Doyle. Najlepša hvala. Prosila bi komisarja, če lahko pove, ali prihaja do ustreznega sodelovanja vseh 27 držav članic, ko gre za izmenjavo policijskih informacij. Če to ne drži, katere so tiste države, ki odstopajo in ali je irska vlada na tem področju zahtevala kakršenkoli opt-out. Gospod Rubik. Eh, eh, eh, gospod predsedujoče, gospod komisar, želim vas vprašati, ali obstaja koncept varnosti, kar zadeva grožnjo jedrskim centralam. Gospod komisar. Sur euh, la saisie des biens qui sont le fruit illicite Kar zadeva zaseg premoženja, ki izhaja iz ilegalnih dejavnosti. E, to je seveda samo omevno, da se ukvarjamo z preverjanjem, smo tako rekoč v fazi preverjanja gre tudi za preverjanje programa SWIFT, naprimer, eh, tudi kar zadeva financiranje terorizma in eh, želimo pozoriti na sklepe EU. Eh, e EU je dobila informacije s pomočjo tega programa, informacije, ki se nanašajo na financiranje terorističnih organizacij in Vse to pa poteka tudi o poštevanju varstva podatkov. Lahko potrdim, da eh, to olajšuje zaseg določenega premoženja. Naprimer, neupravičeno pridobljenega premoženja. Kar zadeva izmenjavo informacij, lahko rečem naslednje. Eh, sistem Europola bi lahko bil veliko bolj učinkovit, če bi države članice posredovale informacije. Slasti, če bi um, imele več zaupanja, če bi bile bolj transparentne. Delali bomo na tem in seveda uh, nas to skrbi. Pomembno je, da se vzpostavi zaupanje med pristojnimi organi, uh, Eh, ki so pristojni za izmenjavo informacij, eh, pomembno je, da je ta izmenjava učinkovita. Eh, Klausula o izjemah, o optautu, o tem nisem še nič slišal. Mislim, da sem podal odgovore na vsa vprašanja. Ja, grožnja za jedrske centrale, dejansko ta hip obstaja besedilo, ki zadeva kritične infrastrukture, sem sodijo tudi jedrske centrale in eh, komisija je izdelala predlog, besedilo, eh, ki eh, dovoljuje na naš nadzor kritičnih infrastruktur. Hvala lepa. Sedaj pa zadnje vprašanje gospodu Baroju, ki zadeva imigracijsko politiko EU-ja. Voilà, alors je réponds A, eh... Torej, e, želim podati odgovor na vprašanje gospoda Franca. E, globalni migracijski pristop e, Evropske unije iz leta 2008 poskuša zadostiti ciljem imigracijske politike gledano v celoti. Ta globalni pristop temelji na krepitvi dialoga in sodelovanja s tretjimi državami in sicer eh, kar zadeva eh, vse dimenzije. Eh, tu lahko govorimo tudi o partnerstvu za boljše obladovanje migracijskih tokov. Ali pa bo možno napolniti ta globalni pristop z vsebino odvisno tudi od sodelovanja s tretjimi državami. Tu lahko menim program INERS, Eh, ki iz tega je v času 2004-2006 bilo financiranih več projektov ali pa program, ki je temu sledil Migracija in azil eh, za 205 milijoni evrov za obdobje 2007 do 2010. Med izbranimi inicijativami, eh, ki so potekale v okviru razpisa, Eh, je mnogo inicijativ vlad, držav članic, eh, ki so potekale v sodelovanju s tretjimi državami. Eh, Naprimer, na osnovi programa EINERS komisija financira projekt sodelovanja med Španijo in Marokom, ki zadeva sezonske delavce in zadeva tudi določeno regijo v Španiji. In E, prav tako gre tudi za projekt sodelovanja med Španijo in Kolumbijo, zato da bi spodbujali krožno migracijo. E, potem imamo tu še e, spodbujanje častnega vračanja državljanov kapelskih otokov, da bi se tja vrnili. Eh, in da bi tam izvajali ustrezne eh, ukrepe, ki bi bile namenjeni potencijalnim kandidatom, za, eh, ki se želijo izseliti. Poleg tega imamo tudi geografske finančne instrumente, Evropski razvojni fond, potem Evropski sklad za sosedsko sodelovanje. Skratka, vsi ti inštrumenti so prispevali k podpori tega globalnega pristopa. Komisija je pred kratkim oblikovala eh, oziroma podpirala center za imigracijo v Malju. In eh, tu so močno deležene države Evropske unije. V povezavi z globalnim pristopom je komisija predlagala tudi nove instrumente za spodbujene partnerstva s tretjimi državami. In da bi ustvarili še večje sinergije med Eh, projekti eh, komisije in eh, držav članic. Imamo partnerstva za mobilnost, to je novi instrument, ki ga je uvedla Evropska unija. Ta hip je to še pilotni projekt in ta, to partnerstvo za mobilnost, kot se ta program imenuje, dovoljuje dialog in sodelovanje med eh, Unijo in tretjimi državami eh, na področju legalnega priseljevanja, na področju razvoja, preventive in zmanjšanja ilegalnega priseljevanja. Eh, tu smo že podpisali prve partnerske pogodbe med Kapertskimi otoki in Unijo in Moldavijo. In v program smo vključili konkretne kooperacijske ponudbe, naprimer v okviru sodelovanja eh, med Portugalsko in Kaperskimi otoki, podpis novega protokola, za, eh, ki zadeva um, začasno vračanje sezonskih delavcev, ki sicer delajo na Portugalskem. Obstajajo tudi še drugi instrumenti, migracijske bilance za določene države in obstajajo tudi kooperacijski forumi, ki prispevajo k temu, eh, da se združujejo predstavniki zadevnih držav. Eh, eden izmed takšnih forumov je bil organiziran v Etiopiji na inicijativo Velike Britanije. Nameravamo izvesti nadaljni forum v Južni Afriki in skrb za vračanje in imigracije. Tudi, eh, tudi ta sklad lahko pomaga v tretjih državah, zato da predvidijo ukrepe, eh, naprimer eh, izobraževanje, informiranje o kulturnih, družbenih vidikih za kandidate, ki se želijo izseliti. Želel sem pravzaprav navesti celo vrsto primerov, ampak popolnoma sem prepričan v potrebnost tega, da mora Evropa migracijske tokove ustrezno obvladovati in da moramo združiti migracijo in razvoj. In to pomeni, da je treba delovati usklajeno na tem področju, to naj bi bil naš cilj. In Eh, to bo tudi odločilno za to, da bo naše obladovanje migracijskih tokov zgled za svet. Hvala, gospod. Dobri, ja, Vprašanja bomo združili. Eh, hvala, gospod komisar, za vaše odgovore. Strinjam se z vami, eh, da ne smemo biti zadovoljni ne smemo biti pravzaprav zadovoljni z vsemi temi instrumenti, ki so zelo eh, širokega dometa. Eh, ilegalna migracija se še vedno dogaja, trgovanje z ljudmi prav tako obstaja področja, kjer je eh, migracija zelo velika in sicer na sredozemskem območju v smeri proti Italiji, proti Franciji. Pomembni so bilateralni sporazumi na tem področju, vendar pa s tem še ne bomo opravili vsega. Pomembno je, da komisija tu še naprej deluje. Eh, ne da bi izgubila entuzijazem. Sedaj moramo zaključiti. Prosim, upoštevajte svoj čas za govor. Zelo smo v zamudi. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Vprašanje se nanaša na človekoljuben element politike EU. Nedavno je bil na Jerskem nekdo deportiran, čeprav tudi bi hčerka te osebe bila podvržena um, obrezovanju spolnih organov v domovini. Zdi se, da deportacija v določenih primerjih še vedno ni zakonita. In zanima me, ali bo komisija sprejela kakšne ukrepe na tem področju. Oui. Gospod komisar, naj odgovorim, gospod gospodu Franci, da. Storil bom vse, kar je v moj moči, da bi razvili globalen pristop z uporabo partnerstev o mobilnosti znotraj Evropske unije in s tretjimi državami. Povsem prav imate. In dejstvo je, da so nekatere države že sklenile uspešne dvostranske sporezume, vendar pa moramo zagotoviti, da bo celotna Evropska unija sledila temu. Nezakonito preseljevanje je zelo pomemben problem. Dejstvo pa je, da je to zaradi tega, ker nimamo ustrezno organiziranega zakonitega priseljevanja. Omenili ste konkreten primer. To je primer, ki kaže, da je politiko vračanja treba izvajati uh, z kančkom zdrave pameti. Ne smemo pošiljati ljudi nazaj v tretje države, kjer bodo izpostavljeni tveganju za življenje oziroma osebno varnost. Zato se mi zdi, da je treba razlikovati posamezne primere. Ne bom se vračal na direktivo o vračanju, to je bila zelo kontroverzna tema, ampak kljub temu, če bo to ustrezno prevzeto v državah članicah, bi vam moralo zagotoviti, da spremljate tudi na ravni držav članic, kako se izvajajo vračanje. Moram reči, da bom to zelo pozorno spremljal. Hvala lepa. Vprašanja od 38 do 50 bodo odgovorjene v pisni obliki. Nadaljujemo z vprašanji za gospoda Mekrivija. Prvo vprašanje je vprašanje gospoda Angelakasa glede odpiranja tako imenovanih zaprtih poklicov. spoštovani poslanci. Najprej bi rad povedal, da ni splošni cilj komisije odpiranje zaprtih poklicov. Bodi si v okviru politike notranjega trga države članice, morajo zagotoviti, da so izpolnjene določene obveznosti, obenem pa tudi prost pretok delovne sile, boljša kakovost in večja izbira bi seveda imela pozitiven učinek na celotno evropsko gospodarstvo. Zato direktiva o stojitvah zavezuje države članice, da pregledajo svojo nacionalno zakonodajo glede zahtev, ki veljajo za posamezne poklice. Recimo ozemeljske omejitve, količina, in da na tej podlagi spremljajo tudi, kaj se dogaja v sodni praksi Evropskega sodišča. Do decembra 2009 bodo države članice morale predložiti poročilo glede opravljene ocene in evalvacije. Na ta način bo možno izogniti se negativnim posledicam in tudi upravičiti kakršnekoli omejitve. Na podlagi teh nacionalnih poročil bo komisija lahko sprožila proces medsebojnega ocenjevanja. Države članice se bodo lahko pogovorile o spremembah, ki so bile uvedene. Ampak kot rečeno, do decembra 2010 bo potem komisija Evropskemu parlamentu predložila poročilo, predložila ga bo tudi svetu, o tem, kakšen je rezultat teh evalvacij. Seveda bomo v tem kontekstu govorili tudi o zahtevah, ki veljajo za regulirane poklice. Vsakokrat, ko smo ugotovili, da nacionalni predpisi kršijo skupnostna načela, so bili sproženi postopki kršitve pri reguliranih poklicih. Naj recimo omenim nekompatibilnost tarif in podobno. Naj na koncu povem, da si komisija prizadeva tudi, da bi opravila pregled sedanjih pravil znotraj vsake države članice in da bi na, tem, na, na tej podlagi naredili poročil o konkurenci Preverili naj bi tudi, ali je direktiva opredelila ustrezna načela in sredstva, kako cilje tudi dosegati. Sedaj pa bomo sprejeli vsa vprašanja skupaj Angela Kas Rubik Doyle. Hvala lepa. Gospod komisar, To, česar se loteva sedaj komisija, je oblikovanje skupnega trga za te regulirane, zaprte poklice. Vendar pa se mi zdi, da obstajajo določeni poklici, kjer obstajajo kvote. Naj omenim recimo dovoljenja za ne vem, vožnjo taksija, to je danes urejeno, ali pa tudi pri lekarnerjih. To obstajajo določeni ukrepi. Zanima me, kaj pravite na to, gospod komisar. Gospod Rubi. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ali menite, da lokalno poznavanje in predpisi morajo predstavljati podlago za to, da nekdo lahko upravlja ta poklic? Gospod Doyle. Hvala lepa. Nisem prepričana ali, ne vem, knjigovezništvo sodi sem, ampak ko gre za prost pretok delovne sile, je to nedvomno tematika. Zanima me, ali se s tem ukvarjate. Vem, da je bilo veliko povedanega na to temo. Drugič, priznavanje direktive o medsebojnem priznavanju kvalifikacij, ali tu pričakujete težave, ali primerjamo podobno s podobnim, ali so poklici v eni državi podobni poklicom v drugi. Komisar. Gospod komisar. Um, Tukaj lahko govorimo o dvojem in tudi poslanci so omenili dvoje. Eno je področje uporabe direktive, drugo pa so poklicne kvalifikacije. Direktiva o storitvah zajema vse storitve Evropski uniji z nekaterimi zelo omejenimi izjemami. Vprašanje farmacevtom oziroma le lekarnerjev, ki ga je postavil gospod Angelaka, zverjetno ve, da smo proti nekaterim državam članicam sprožili prekrškovni postopek. Uh, kar zadeva medsebojno oceno oziroma evalvacijo, kar zadeva direktiva o storitvah. Vsaka država mora pred 28. decembrom letos predložiti vse svoje predpise, potem bo potekala vzajemna evalvacija, da ugotovimo, kaj je sorazmerno in kaj ne. Vprašanje gospod Dojl. Verjetno veste, da smo sprijeli ukrepe v vsaj 15 državah članicah na temo, ki ste jo omenili. Obstaja tudi sodna praksa in igralništvo recimo je poklic, ki je poklic kot vsak drug. To pa je seveda vprašanje, ki se ga je treba lotiti in moram reči, da smo v različnih državah, v različnih fazah ukrepanja proti državam, kjer je prišlo do kršitev. Dobro, sedaj pa prehajamo na naslednje vprašanje, vprašanje gospoda Papa Stankosa glede bonitetnih agencij. Komisar. Gospa predsedujoča, Komisija je podrobno spremljala dejavnosti bonitetnih agencij v zadnjih nekaj letih. Po resoluciji Evropskega parlamenta februarja 2004 je komisija zelo pozorno proučila, kateri zakonodajni ukrepi so potrebni za ureditev dejavnosti bonitetnih agencij. V skladu s priporočilom marca leta 2005 je komisija leta 2006 sprejela sporočilo glede bonitetnih agencij. V njem je komisija ugotovila, da bi skupaj za samo regulacijo bonitetnih agencij in na podlagi kodeksa ravnanja IASKO zadeve v zvezi z bonitetnimi agencijami lahko ustrezno rešili zlasti kar zadeva vprašanja, ki najbolj skrbijo. Seveda pa to področje zahteva nenehno spremljanje strani komisije. Komisija je zaprosila Cezar naj tudi spremlja, kaj se dogaja vsako leto. Obenem je komisija v sporočilu povedala, da bo morda razmislila tudi o zakonodajnih ukrepih, če bomo ugotovili, da se ne spoštujejo ustrezno pravila EU oziroma kodeks IASKA. Sicer bi lahko prišlo do zloma trga oziroma bomo spremljali tudi, kako so urejene bonitetne agencije drugot po svetu. Od avgusta 2007 vidimo, da finančni trgi po vsem svetu trpijo zaradi nezaupanja. Gre za finančno krizo, ki je zelo kompleksna, v njej pa nastopa več akterjev. Bonitetne agencije se zelo blizu izvoru problema zlasti ko gre za sekundarne kredite. Tu bi lahko poiskali tudi razloge v nezadovoljivem načinu, kako so vodili bonitetne agencije in v konfliktu interesov. Premalo je bilo transparentnosti in neustrezno se je vodilo te agencije. Kriza na področju nepremičnin kaže, da je treba okrepiti način vodenja bonitetnih agencij. Junija 2008 je komisija najavila, da bo ukrepala na tem področju in novembra 2008 je kolegi sprejel predlog, ki naj bi uredil delovanje bonitetnih agencij, seveda ob strinjanju sveta in tega parlamenta. Euh, Dobro, sedaj pa imam dve vprašanji gospod Papastamkos in gospod Rajan. Kje je Petro Pejsi, so idios? Hvala lepa, gospod komisar. Vi sami ste leta 2006 odgovorili na moje vprašanje. Takrat ste dejali, da glede na namige komisije in tudi drugih agencij, Komisija ne pričakuje novih zakonodajnih predlogov v zvezi z bonitetnimi agencijami. Potem se je zgodila velika finančna kriza, sedaj pa ste tu in pravite, pomembno je, da imamo močnejši in ostrejši regulatorni okvir. Seveda to drži, ampak moje vprašanje k temu je, ali vidite, da komisija ni ukrepala dovolj hitro pri tem vprašanju. Hvala lepa. Vem, da je komisar predložil predloge glede bonitetnih agencij in drugih vprašanj, ki se tičejo stabilnosti na finančnih trgih, zato da bi preprečili, da bi se še enkrat zgodilo to, kot so recimo um, depozitne garancije in bilanca držav članic. Zanima me, katere predloge namrava uložiti komisija, da bi okrepili rast in stabilnost v realnem gospodarstvu, zlasti ko gre za majhna in srednje velika podjetja, ki so vse pomembnejša sedaj, ko se srečujemo z recesijo. Komisar? Gospod komisar. Sir, v odgovor gospodu Papastamkosu. Uh, Naj odgovorim v zvezi s poročilom 2005. Takrat smo rekli, da bomo zelo pozorno spremljali delovanje bonitetnih agencij. Leta 2007 je prišlo do nepremičninske krize, ki je dosegla svoj vrhunec. In takrat sem se srečal s predstavniki bonitetnih agencij in izrazil naše nezadovoljstvo glede tega, kako opravljajo te agencije svoje delo. Decembra 2007 sem pisal Cezarju in Ezme, da je treba nekaj narediti glede določenih področji. Zelo jasno sem tudi takrat v svojih nagovorih povedal, da ne moremo enostavno prepustiti, da bi zadeve šle svojo pot. Komisija je na to predstavila svoj predlog, namreč leta 2008, sedaj pa je to zadeva, o kateri razpravljata tako svet ministrov kot parlament. Mislim, da smo v preteklosti spremljali delovanje bonitetnih agencij in vedno povedali, da bomo zadeve ponovno obravnavali, če bo prišlo do sprememb. Nekdo, ki je bil veliko bolj slaven od mene, je pred stoletji, eh, pred stoletji dejal, da ko se stvari spremenijo, se spremenimo tudi sami. Drugo vprašanje. Omenili ste delovanje bonitetnih agencij, omenili ste kapitalske zahteve, postavili pa ste tudi legitimno vprašanje, kaj Evropska unija počne za to, da bi se lotevala težav v realnem gospodarstvu. Spremembe finančne uredbe nedvomno pomenijo spremembe na mnogih področjih. Dejstvo je, da uredba sama po sebi ne bo dala zagona evropskim podjetjem. V zadnjih nekaj mesecih je bila komisija v samem središču usklajevanja našega pristopa do finančnih stimulacij, kar je pravzaprav sprožil svet na svojem sestanku decembra prednost držav članic je, da vplivajo na finančne spodbude in jih ustrezno uporabljajo, kajti to, kot rečeno, ostaja prednostna naloga vlad držav članic, ampak komisija se je tudi odzvala na ta stimulacijski svežen in predvidela sredstva tudi v našem dosegu ter tudi vključevanje drugih evropskih akterjev, zato da bi dali ponovni zagon gospodarstvu. Komisija je predtem sprejela nekatere pobude, ki naj bi pomagale spodbujati majhna in srednje velika podjetja. Tu je akt o majhnih podjetjih, statut zasebnih podjetij in upamo, da bo to vsaj malo prispevalo k temu, da bi pomagali k razvoju gospodarstva v Evropski uniji. Hvala lepa. Sedaj je na vrsti vprašanje gospoda Mičla glede finančne krize. Gospod komisar, izvolite. Finančna kriza in recesija zahtevata, da evropske inštitucije pokazata odločenost in voljo, kot je povedal tudi gospod Barozo, ko je predstavljal svoj načrt. Komisija je sprejela svežen, ki se tiče recimo državnih pomoči, uporabo pospešenih postopkov glede javnega naročanja v letu 2009 in 2010. Prav tako je komisija prosila, da države članice spremejo korektivne ukrepe, če bi prišlo do velikih dolgov. Komisija pa bo pomagala, da se gospodarstva prilagajajo. Vendar pa fleksibilnost ne pomeni, da bo komisija spremenila pravila notranjega trga. Novembra 2007 je bil opravljen pregled notranjega trga in s tem je treba nadaljevati kot predvideno. 16. decembra 2008 je bilo predloženo poročilo o napredku in dejali smo, da so potrebni nadaljni ukrepi za ponovno lansiranje evropskega gospodarstva. Treba je zmanjšiti administrativno breme in zagotoviti ugodne pogoje za majhna in srednje velika podjetja. Tudi regulativni in nadzorni okvir je treba poenostaviti. Komisija, svet in parlament morajo sodelovati zato, da bi pomagali bankam in jamčili za uloge državljanov v njih. Spremljati pa je treba tudi delo bonitetnih agencij. Gre za predloge, ki so bistvenega pomena. Pokazati moramo, da Evropa zna ponuditi konkretne odgovore. V naslednjih nekaj mesecih bo komisija čim bolj izčrpno skušala povedati, katere so potrebne nadaljne reforme, zato da bi dobili čim stabilnejši sistem, več delovnih mest in da bi zagotovili priložnosti za trgovino ter zmanjšali tveganja. To zahteva boljše sodelovanje in večjo usklajenost med nacionalnimi regulatorji in nadzorniki, preprečiti pa moramo sleherni protekcionizem. Zmanjšati moramo stroške kapitala, in to bo zahtevalo nadaljno krepitev notranjega trga. Ta fleksibilnost pa seveda nikakor ne pomeni sprememb načel notranjega trga, ravno nasprotno. Sedaj, ko vidimo, kaj se dogaja, se mora evropski trg in se morajo evropske inštitucije držati temeljnih načel. Naj omenim načelo nediskriminacije in sorazmernosti okvir za nacionalne načrte reševanja je že pripravljen. Treba pa se je izogniti odsotnosti o koordinacije med državami članicami. Ohraniti moramo vsa načela, ki so veljala leta 1992. Nikakor ne smemo začeti rušiti notranjega trga. To bi lahko imelo še večji negativni vpliv na en v prihodnih letih. Hvala lepa. Sedaj bomo sprejeli vprašanje gospoda Mičla najprej. Izvolite. Upam, da bo gospod komisar kmalo dobil boljši glas, da ga bomo bolje slišali. Naj pa povem komisarju, da mislim, da se protekcionizem ne vrača. dejstvo je, da, bo, da si bo Evropa opomogla. Rad bi povabil komisarja, da začne že sedaj govoriti o tem, da se bo komisija pobrala. V tisku smo lahko brali besede gospoda Trišeja, ki je dejal, da že vidi obrise prenove evropskega gospodarstva. Zato prosim komisarja, da govori o prihodnosti, o svetli prihodnosti, da Evropa ne bo obupala. Lepo prosim, da se držite časa, ki je predviden za govor. Sedaj pa še gospod Kravli. Hvala lepa. Gospod komisar, če želite ponovno pridobiti glas, malo viskija, malo vode in malo limone. Naj povem, da zlasti kar zadeva načrte obnove. V zadnjih nekaj mesecih je bilo veliko govora o usklajenem ukrepanju, čež da je to edini način, kako lahko pridemo iz te krize. Zanima me, ali ste navezali kakršnekoli stike z Obamovo administracijo, da bi videli, katere usklajene ukrepe je mogoče sprijeti. Gospod komisar. Absolutno soglašam z gospodom Mičelom, ki je povedal, da protekcionizem ni rešitev. Čeprav mislim, da nekatere države članice bodo menile, da eh, sprejemanje protekcionističnih ukrepov je lahko neka priložnost. Moramo povedati dvoje, moramo biti pozorni in preprečevati katerikoli ukrep, ki bi pač lahko škodoval Evropski uniji in drugič moramo povedati državam članicam, ki verjamejo v ta pristop, da bo v resnici ta pristop podaljšal eh, obdobje za ponovno oživitev gospodarstv. Drugič, naj povem, da soglašam tudi z gospodom Mičelom, eh, ko pravi, da moramo najti ustrezno ravnotežje med temi eh, zelo eh, bogatimi govoricami o eh, gospodarski krizi na eni strani, kar je res, ampak po drugi strani moramo poštevati tudi bolj optimistične poglede. Bojim se, da smo se v tem času preveč osredotočili na negativne plati tega, te gospodarske recesije, moramo ta realizem odtehtati tudi z neko, nekim optimizmom v napovedovanju na področju gospodarstva. Ne smemo biti pretirano pesimistični, moramo biti realisti. Kajti uh, zaupanje je zelo, zelo ranljiva zadeva in to bi, lahko, bi se lahko razblinilo v trenutku. Zato dajem dobrodošljico uh, vsem komentarjem, ki jih je podal predsednik Evropske centralne banke v zvezi s tem, da vidimo neko luč na koncu predora v, nekaj, v naslednjih nekaj letih. In tudi gospod Krol je postavil absolutno utemeljeno vprašanje. Eh, ali bomo lahko stvari eh, izboljšali tudi s pomočjo nove eh, ameriške uprave. Nedvomno bo ta odigrala pomembno vlogo. To beležimo tudi že v tem prehodnem obdobju. In čim bo nova administracija nastopila svoje, svoje zadolžitve, bomo začeli razpravljati o uh, skupnih zadevah, ki zadevajo pač uh, čezatlantski dialog uh, o finančnih trgih, nasplošno vse zadeve, ki so povezane z čezatlantskim dialogom in bomo torej v stalnem stiku z našimi sogovorniki onstran Atlantskega oceana. Hvala lepa. Vprašanje od 54 do 66 bodo prejela pisni odgovor. Čas za vprašanje komisije. komisiji se s tem zaključuje in zasedanje se bo nadalje, nadaljevalo ob 21. uri. Hvala.